Um, dober večer kolegi in kolegice naslednja točka na dnevnem redu so človekove pravice v trgovinskih pogajanjih med evropsko unijo in vietnamom vprašanje za ustni odgovor z razpravo najprej